kolegice in kolegi. Zapisnik bo na voljo na začetku prihodnje seje, če ne bo nobenih eh, pripomb, bo ta zapisnik tudi potrjen. Prav tako bomo vse sprejete resolucije naslovili na njihove naslovnike. Vsem se zahvaljujem za pozornost in vam želim prijetno pot domov. Gospod Odi, postopkovno. Ja, gospod predsedujoči,